da nadaljujemo s prizadevanji za podporo graditvi mirnega življenja v tej regiji. Hvala. Hvala, s tem smo zaključili to razpravo. Dobila sem šest predlogov za resolucijo. O, glasovanje bo jutri oziroma v četrtek ob dveh. Po dnevnem redu bomo sedaj obravnavali poročilo gospoda Selja in sicer uporabo določb šengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji. Dobro dan, gospa komisarka. Besedo pa bom najprej dala gospodu Karaso Koelju za 4 minute. Obrigado, senjora prezident, senjora komisarje. Kar... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani, spoštovana komisarka, dovolite, da izpostavim šest stvari. Najprej o krepitvi šengenskega območja. Prosti pretok ljudi je eden glavnih dosežkov Evropske unije. Schengen je eden ključnih stebrov Evropske unije in zato smo med tistimi, ki menijo, da tega ne smemo ošibiti, ne, ohraniti moramo in okrepiti. Zato podpiram to, kar je nedavno povedala komisarka Malmström v zvezi s tem. 22 držav je zdaj vključenih v šengensko območje. Prosti pretok je zagotovljen na kakšnih 42 tisoč kilometrih morske meje na, v 25 državah in za 400 milijonov državljanov. Potem vzajemno zaupanje. Notranji nadzor oziroma nadzor meja zahteva zaupanje in zahteva tudi hitro izmenjavo informacij preko sistema SIS, dobro policijsko sodelovanje in obstoj učinkovitega nadzora meja na zunanjih mejah Evropske unije oziroma šengenskega območja. Zato mora vsaka država članica omogočiti imeti sposobno zagotavljeno varnosti zunanjih meja. Če bomo ošibili Schengen, bomo ošibili tudi verodostojnost Evropske unije in ne bo več medsebojnega zaupanja. Potem pa še enaka pravila. Zaupanja velaj, veljajo. Obstaja zaupanje v postopke. Države morajo izpolniti vse kriterije za šengensko območje in to vse na enak način. Nič več in nič manj. In četrtič, transparentnost. V imenu svobode in varnosti moramo zagotoviti boljšo transparentnost. Svet pa se ponovno ni vedel do Evropskega parlamenta tako, kot bi se moral. Vse je poslancem Evropskega parlamenta onemogočil dostop do nekaterih dokumentov, ki bi nam pomagali pri našem delu. Tudi romunski in bolgarski ambasadori so prosili za umik oznake zaupnosti iz nekaterih eh, dokumentov o oceni izpolnjevanja kriterijev. Svet ponovno ni izkazal spoštovanje Evropskemu parlamentu. Raven transparentnosti se lahko zahteva tudi pri obravnavanju problemov, ki so bili izpostavljeni. To niso ovire za vstop v šengensko območje. Ampak bi nam pomagalo, bi našemu odboru pomagalo preučiti, kakšne reforme so že bile izvedene in kakšni ukrepi so bili uvedeni. Parlament zahteva te informacije. In petič, evropsko državljanstvo. O tem smo že veliko krat govorili, temu moramo dati večjo vrednost. Bolgarija in Romunija sta legitimno želeli, da njihovi državljani postanejo evropski državljani. To pravico imajo. In imajo tudi pravico, da se prosto gibljajo v šengenskem območju. Evropsko državljanstvo je tisto, kar želimo doseči in okrepiti s tem razširjanjem šengenskega območja. In šestič, ti dve državi sta naredili velik korak naprej, velik napredek je bil dosežen in imajo treba čestitati. V vseh poročilih, kjer se ocenjuje njihov napredek, se to kaže in tudi pri obisku Bolgarije in Romunije sem to opazil, ko sem bil sam tam. Zato se želim zahvaliti vsem kolegom in kolegicam, ki so sodelovali z mano pri tem. Pozdravljamo vključitev Bolgarije in Romunije v šengensko območje in upamo, da bo svet sprejel enako stališče in da se bo seznanil z našim pozitivnim mnenjem v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. gospodu poročevalcu v imenu sveta, gospa Gürin. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod, gospa komisarka, poslanke in poslanci. Veliko čast mi je, da lahko v imenu sveta sodelujem o razširitvi šengenskega območja tudi na Bolgarijo in Romunijo. To je bila prednostna naloga našega predsedstva. Zato me zelo veseli, da bosta zdaj. Da sta zdaj Bolgarija in Romunija prijeli pozitivno oceno o tehnični pripravljenosti za uporabo šengenskega pravnega reda. Pozdravljamo tudi dejstvo, da ocena tega parlamenta vodi do podobnih zaključkov. Naj se zlasti zahvalim Karlosu Koelju, poročevalcu, za njegovo osebno in profesionalno zavezanost temu in predanost temu vprašanju. Ko je Mačarska in druge države v srednji Evropi, ko smo vstopili v šengensko območje, je bilo pri razvoju sistema SIS jasno, da nam je Portugalska pomagala pri sodelovanju in pri vzpostavljanju našega nadzora meja. Mačarsko predsedstvo si je prizadevalo za doseganje napredka na tem doseju. Predsedstvo je ugotovilo, da moramo obravnavati različne pomisleke držav članic v zvezi s tem procesom. Zato je predsedstvo vključitev Bolgarije in Romunije v šengensko območje dalo na dnevni red eh, sveta PNZ februarja letos. Ob tej priložnosti je svet podprl zaključke sveta, da je treba ob sodelovanju vseh držav članic priti do rešitve, ki bo sprejemljiva za vse, tako Bolgarija kot Romunija sta izvedli pomembne ukrepe za to, da sta izpolnjevali standarde šengenskega pravnega reda. Tu gre za policijsko sodelovanje, za nadzor kopenske morske in zračne meje, za ustrezno izpolnjevanje funkcij SIS in Sirene. Ocena Bolgarije in Romunije, kar zadeva Schengen je bila marca pozitivna. Po sprijetju ustreznega poročila je predsedstvo podalo predlog sklepov glede zaključka postopka ocenjevanja na svetu PNZ, ki je, bil, ki je predviden za 9. juni. Vem, da bo to dobra novica za večino v tej hiši, predvsem za poslance iz Bolgarije in Romunije. To predstavlja pomemben korak k polnemu sodelovanju oziroma polni vključitvi v šengensko območje. Svet bo še naprej spremljal napredek dosežen na različnih področjih, saj je to tekoča naloga v vseh šengenskih državah. Lahko vam zagotovim, spoštovane poslanke in spoštovani poslanci, da boste Bolgarija in Romunija redno poročala o korakih za odpravo pomankljivosti. Zlasti si boste prizadevali za okrepitev nadzora na mejah in za izboljšanje čezmejnega policijskega sodelovanja, pa tudi vprašanje izdajanja vizumov. V poročilu gospoda Koelja in v zaključkih sveta smo poudarili tudi odločitev sveta, ki mora biti sprejeta soglasno. Svet se lahko vrne na to vprašanje prav k malu, da ponovno preuči, kako naj ponovno obravnava to vprašanje, verjetno že septembra letos. Poročilo, ki je bilo pravkar predstavljeno, se dotika tudi vprašanja zaupnosti dokumentov. To je omenil tudi poročevalec v svojem uvodnem nagovoru. Dostop parlamenta do zaupnih dokumentov je eden od še odprtih vprašanj med institucijami in mačarsko predsedstvo se je prizadevalo razrešiti tudi to vprašanje. Uspeli smo se dogovoriti o tem, kako naprej, vendar pa je še vedno treba najti praktičen način za izvajanje dogovorjenega. Predsedstvo je že na samem začetku našega predsedovanja želelo najti odgovor na to vprašanje. V tem kontekstu smo na predlog mačarskega predsedstva je svet dal dovoljenje, da naj bi parlament imel dostop do dokumentov, ki zadevajo vključitev Bolgarije in Romunije v šengenskega območja. Kakorkoli že, mađarsko predsedstvo je prepričano, da bo razširitev šengenskega območja še na Bolgarijo in Romunijo, zdaj ko izpolnjujo vse tehnične kriterije, koristno za celotno šengensko sodelovanje in za Evropo kot celoto, ko bomo lahko potovali od Črnega morja do Atlantika, ne da bi nas kdorkoli ustavil, zato da bi pokazali potni list ali osebno izkaznico. Prosti pretok ljudi, prosto gibanje ljudi je ena od temeljnih načel Evropske unije in to je nekaj oprijemljivega za, državljan, za naše državljane. Zato moramo vsi varovati to pravico. Hvala. Gospod predsedujoči, spoštovani člani. Schengen je res odličen dosežek, ne znamo prijemljivih daril, ki so jih inštitucije dale državljanov. Tako da se lahko dejansko polje peljejo iz Finske na Portugalsko in se vmes nič ni potrebno ustavljati za kontrolo dokumentov. In v zadnji razpravi o tem, da bi ponovno vzpostavili meje, je to treba takoj ustaviti. Veliko krat smo se pogovarjali o tem, kako bi ukrepili Schengen, ne pa da bi ga slabili. Tukaj rabimo več, ne manj Evrope potrebujemo boljša orodja, evalvacije, smernice, priporočila, kako bi izvajali šengenski aki. In o tem se bomo še pogovorili v svetu eh, ta teden eh, z državami članicami, pa tudi potem kasneje. Da bi čestitala Bolgariji in Romuniji za velika eh, napredek, ki ste ga opravili na lastne oči, sem videla, da sta resnično naredile veliko težkega dela. In ena izmed prednosti je, da ste lahko tudi izkoristili najnovejšo tehnologijo in pa vse delo, ki je bilo že vzpostavljeno za strani Romunije in Bulgarije za sistemi in zato bi jim res rad čestitela za vse naložbe v to. Obe se da izpolnjujejo tehnična merila Šenkna in pokazali so, da so tudi obvezani, da si služijo zaupanje EU. Komisija pozdravlja to poročilo in delo Bulgarije in Romunije. Rada bi se tudi zahvalila gospodu Koelju in poročevalcem v senci za to poročilo in da pristop. Komisija je vedno imela takšno linijo, da ni nobene formalne povezave med eh, tem mehanizmom in pa šengenskim eh, pristopom pristop v Schengen. Vsi pa vemo, da je vstop v Schengen, da temeljina zaupanja in pomankanje zaupanja je tisto, čemer smo zadnjih tednih veliko govorili razprava, da bi odpravili notranje kontrole meje na notranji meji oziroma kontrolo na notranji meji med z Bolgarijo in Romunijo je tudi povezana z upanjem na žalost, je to vprašanje še vedno tukaj. Zato je tako pomembno, da to storimo tako, kot je tudi reklo predsedstvo, da sodelujemo s državami članicami, najdemo hitre rešitve za države članice, tako da bomo čim prej lahko odpravili te meje. To mora biti prioriteta v svetu. Eh, svet mora povedati svoje stališče, glede tega mora opredeliti jasen okvir, jasne urnike in roke, tako da bosta Bolgarija in Romunija lahko videli svoj pot naprej. Pokazali sta, da, se pripra da sta pripravljeni za vključitev, da sta opravili ustrezan napredek in upamo, da bodo kmalo tudi imeli priložnost, da dosežejo to pot naprej, da opravijo ta dodaten korak, tudi s ustrezno odločitvijo, ki bo sprejeta v svetu. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa govorniki v imenu britiških skupin naprej. Uh, gospod Dija, sedem minuti. Porke. Čestitam gospodu Koelju zaradi tega, ker je kot ponavadi zelo natančen. Dodal pa bi, da moramo pomagati Bolgariji in Romuniji. Zaupam jim, trdo sta delali in zato si zaslužita vstop v šengensko območje. Ne gre za nobeno darilo. Komisija in gospa Malstrom, kot tudi svet, sta dejala, da z pravosodnega vidika izpolnjujeta vsa merila. Torej, upoštevati moramo pravosodne in tehnične kriterije. To so naslednja merilja. Gre za izpolnjevanje kriterija varovanja podatkov, informacijski sistem Schengen SIS, policijski nadzor, vizni sistem in nadzor zunanih e, meja Evropske unije izpolnjujeta tudi SIS in Sirene. Zaradi tega mora Evropski parlament poslati jasno, močno sporočilo svetu, kot tudi stalnim predstavništvom petih držav članic, ki jih sedaj ne bomo imeli, pa vsi vemo, za koga gre. Gospe in gospodje. Šengensko območje vključuje več kot 400 milijonov državljanov in v to območje moramo vključiti Romunijo in Bolgarijo in s tem bomo samo pridobili, ne pa izgubili. Dobili bomo več Evrope in zato ne smemo uporabljati dvojnih meril ne smemo od Bolgarije in Romunije zahtevati meril, ki jih nismo zahtevali od drugih držav članic, zato da, pristopijo, da pristopijo v to območje svoboščin. Za zaključek bi rad dejal, da nedvoumno želim jasno sporočilo svetu. To je vse. Najlepša hvala, še enkrat čestitke, gospod Koelju, vam in pa Bulgariji in Romuniji. Gospod Encijo, dve minuti. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnului Coelio. Pe... Hvala lepa. Rad bi se zahvalil gospodu Coelio za njegovo delo in strokovno znanje za to poročilo. Rad bi se tudi zahvalil mađarskemu predsedstvu in tudi gospe komisarki Manstrom za njeno podporo pri tem poročilu. Razprava o pristopu Bolgarije in Romunije v šengensko moče je bila predvsem politične narave. Ljudje so kar pozabili, o čem razpravljamo. Dejansko govorimo o jasnih merilih ki jih mora izpolnjevati vsaka država, če želi vstopiti v šengensko območje. Tukaj ni nobenih moralnih in pravnih argumentov, ki bi nas eh, pripeljali do tega, da bi spremenili pravila na koncu. Pravila lahko izboljšamo s tem, ko bomo sprejeli nov mehanizem za ocenjevanje šengna takšen, ki bi veljal za vse države članice in ne, da bi pri tem imeli dvojne standarde. Poskušamo biti pošteni in priznati, da sta Bolgarija in Romunija odgovorni za vse, kar bo šlo narobe v EU in v nekaterih drugih državah članicah. To ni spremljivo. Bolgarija in Romunija nista odgovorni za dejstvo, da določene države EU ne morejo upravljati svojih meja ali pa priseljevanja. Mi nismo odgovorni za trende nekaterih vlad, ki izvajajo proti migracijske politike. Še zlasti proti nek, eh, Romom. In na zadnje, Romunija in Bolgarija ne bi smeli trpeti zaradi slabih odnosov med nacionalnimi organi in nekaterimi evropskimi voditelji. Evropske inštitucije bi morale biti glas razuma. Morale bi spremeniti uh, to pot, te diverzijo, ki jo želijo stvariti nekateri posamezniki. In uh, tukaj bi morali izvajati Evropsko zakonodajo. Komisija bi morala zavarovati pogodbe. Hvala. Gospa Weber, za dve minuti. Hvala lepa komisarka, kolegi. Sedaj govorimo o tistih letih, ki so, pri nas, ki so pripeljali pred na, našo pozornost več vprašanj, pomembnih vprašanj. Da bi se zahvalila gospodu Koelju za zelo profesionalni odnos, s katerim je izvajal vse dejavnosti v odboru Libe. Ta načela smo opazovali. Z veseljem smo sodelovali z gospodom Koeljem. Vesela sem, da je bil tako konstruktiven pri tem in to se tudi vidi pri celotni temi. Ko smo se ukvarjali s tem vprašanjem o tem, ali ti, ti dve države, ki spanjujete pogoje za članstvo v Schengenu, morajo biti sprejeti ali ne, pravilnik pravi, da obe državi sta bili ocenjeni glede tehnične pripravljenosti. In uh, sklepi so bili pozitivni. Poročevalec pa je šel še korak naprej. Šel je namreč na teren in tam so ga spremljali tudi poročevalci v senci, da si je sam pogledal, ali so tehnična vprašanja res bila rešena na določenih menih prehodih. Pa še nekaj gre za eno drugo načelno vprašanje in sicer gre za medinstitucionalne odnose, zlasti med parlamentom in svetom, ko je šlo za dostop zagotovljen parlamentom do dokumentom, na podlagi katerih bi leti morali glasovati. Svet je bil mnenja, da bi samo nekateri poslanci lahko imeli dostop, medtem ko drugi ne bi smeli imeti tega dostopa. Odbor Liba je to kritiziral. Vesela sem, da je naše stališče v zvezi s tem zmagalo. Institucionalno sodelovanje je treba popraviti, biti mora razumsko in demokratično. Upam, da bo tudi glasovanje o tem poslalo jasen signal poslancem, pa tudi Bulgarije in Romunije, glede vstopa Bulgarije in Romunije v Schengen. Hvala. Eh, Kirjus Krkop je ja, enam slepto. Eh, gospa komisarka, evropski državljani izgubljajo zaupanje v evropske programe. Zato je pomembno, da ne bomo šli preveč naprej, da ne bomo preveč hiteli za stvari, za katere še nismo pripravljeni. Tako mislijo številne države članice tudi glede Schengna. Zato ne bi smeli hiteti z nadaljnimi širitvami, dokler ne bodo vsi v celoti pripravljeni. Moram podariti, da ta razprava seveda ne sme biti izgovor, zato da bi kritizirali ali Bolgarijo ali Romunijo. Vsi vemo, da zelo trdo delate, da bi izpolnili tehnična merila, ki jih je določila komisija. Čeprav mogoče obstaja nesporazum med nami o tem, ali so ta merila bila izpolnjena, je bilo že sedaj veliko dela opravljenega. To je priložnost, da se pogovorimo o samem šengenskem sistemu, o integriteti same EU. To je priložnost, da izboljšamo zastarev in neučinkovit uh, mehanizem ocenjevanja. Trenutno imamo mehanizem, ki ne spolnjuje bodočih izzivov, s katerim bo soočena EU, pa tudi ne političnih uh, eh, vid, vizij držav članic. Ne gre torej samo za tehnične vidike Schengna, ampak merila za ocenjevanje vpliva, naprimer eh, organiziranega kriminala, eh, tudi že znotraj obstoječih eh, držav člani Schengenskega območja. In tukaj bi morali bolj tesneje sodelovati. Mogoče bi na nov mehanizem pomagal pri tem, da bi dobili več zaupanja v ta sistem, ki, ki ga slišimo ne le tukaj, ampak posod v Evropi v trenutnem času. Okay, ja, Gospod predsedujoči, spoštovani komisar, dragi kolegice in kolegi. Vprašanje je, ali se lahko Bolgarija in Romunija pridružita Schengenu. Sama prihajam iz nove države članice in zato zelo pozdravljam pristop Bolgarije in Romunije. Na poti do Schengena je bilo nekaj težav, ki pa so bile rešene. Bolgarija in Romunija sta v celotni pripravljeni, celoti pripravljeni za pristop. Skrbi me pa korupcija in organiziran kriminal. Zato je treba sodelovanje v okviru um, tudi mehanizmov za sodelovanje nadaljevati. Ne moramo pa preprečiti novih kriterijev, ne moremo pa tudi oporekati temu, da, če, da se država pridruži, čim izpolni kriterije. Moramo preprečiti dvojne standarde pri ocenjevanju uvajanja šengenskega akija tudi v obstoječih šengenskih članicah. Zato je ocenjevanje nujno. Ni sprejemljivo, da so nekatere države članice sprejele spremembo pravnega podlage pri tem predlogu, zato da bi parlament izključili iz odločanja. Upam pa, da bo naš poročevalec, gospod Koeljo, branil tudi pravice parlamenta, tako kot to vedno počenja zelo uspešno in to z našo popolno podporo. In zahvalila bi se rada gospodu Koelju za njegovo delo in upamo, da se bo dobro sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnosti. Hvala. Gospa Ernst, minuto in pol. Spoštovane gospe in gospodje, mislim, da je skrajni čas, da Bolgarija in Romunija postaneta del šengenskega prostora. Odprava notranjih meja in vzpostavitev svoboščin, to sodi med najpomembnejše dosežke in vrednote Evropske unije in zato tudi ne razumem blokade strani držav članic, med drugim tudi da Nemčijo, odkudar sama prihajam. In z argumenti, da je potreben boj proti korupciji, z strahom pred um, nekontroliranim tokom beguncev so argumentirali, vendar pa teh argumentov ne razumem. Gre za nevarno igro, ki se jo, jo igra za Bolgarijo in Romunijo in zato smo od samega začetka podpirali poročevalce. Vse države članice morajo veljati isti standardi, tudi kar se tiče Schengena. In zelo tuje nam je bilo to, kot tudi drugim kolegom v odboru, da je svet parlament obravnaval tako nemogoče in da nam na začetku niti ni dovolil pogleda v, v dokumente. Nasplošno, pred nami je pozitivno poročilo, pričakujemo, da se bo Schengen uresničil in ne šele septembra. Na koncu pa bi tukaj še novinarko iz Bukarešte tukaj citirala. Pravi, da so Romuni zelo euforični državljani in da na Evropsko unijo gledajo kot nekaj, čigar merila morajo nujno izpolniti. In če jim bomo sedaj obrnili hrbet, lahko postanejo skeptični do Evropske unije. In mislim, da si tega ne želimo ne v Bulgariji, ne v Romuniji. Hvala. Hvala gospod Brgec. Spoštovani, drugi odstavek pridružitvenega sporazuma k šengenskemu prostoru pravi, da je postopek za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za nove države članice bistveni eh, element in pogoj za pridružitev k temu prostoru. In sedaj menimo, da bi bili nujni in potrebni prav tisti, eh, kriteriji, ki jih imamo danes za neobstoječe, torej ki bi onemogočili, da bi preko Bolgarije in Romunije prihajali v Evropsko unijo nezaželjeni subjekti, ki bi lahko eh, spodkopali varnost držav članic. Tako da te pomanjkljivosti na kopenskih in morskih mejah glede izvajanja nadzora eh, so zaskrbljujoče. Iz teh dveh držav še vedno prihaja zelo veliko nezakonitih priseljencev in zato predlagam, da se postopek za vstop Bolgarije in Romunije v šengenski prostor um, zaustavi kot neko varnostno um, možnost to, predlagam za to, da ne bi ti dve državi postali dejansko um, pravo izhodišče za vse nezakonite priseljence v Evropsko unijo. Gospod Vandenstrup, hvala lepa. Jaz bom kar takoj povedal tako, kot je Bolgarija in Romunija sta korupcijski gnezdi in sploh ne izpolnjujeta pogojev za Schengen. Tega sploh ne razumem. Tukaj slišimo neke idealistične ideje, ampak večina držav članic se očitno strinja s tem, da naj bi Romunija in Bolgarija pristopili Schengenu, ampak to je naivno, to je kar otročje naivno in tega res ne moremo sprejeti. Bolgarija in Romunija že dolgo časa sami pravita, da nista pripravljeni. Korupcijski indeks od Transparency International pravi, da v obeh državah korupcija na dnevnem redu. Bolgarija je dosegla oceno 3,6 na lestici od 1 do 10, Romunija pa 3,7 in to so številke, ki pravijo, da nista prestali preizkusa in te dve državi ne smeta priti v Schengen. Ne, je pa tudi tako, da dejstva ne lažejo in eh, tam je bilo na ducate uh, eh, carinikov obtoženih korupcije in obdolženih in obtoženih in obe državi imajo velike številke, kar se tiče trgovine z ljudmi. In na nizozemskem je bilo tako, da je bilo tam številno, zelo veliko žrtev, ki je prišlo ravno iz teh držav zaradi blaga, eh, trgovine z ljudmi. In moramo pogledati resnici v oči in odpravimo vse blokade in pogledamo resnico, tako kot je. Hvala благодаря господин председател благодаря на господин коелю за в своем имену говори sedaj vsak. Hvala. Zahvalil bi se poročevalcu za vso delo upravljeno na tem področju. Hvala tudi za svetni komisiji za podporo. Postopek ocenjevanja mora biti v teh dveh državah um, izveden pod enakimi pogoji, kot takrat, ko se je začelo. Leta 2007 je bilo že povedano, da ko boste izpolnili tehnične kriterije, da se boste lahko v letu 2011 pridružili šengenskemu območju. To je dejstvo. Ocene so bile dobre in izgotovljeno je bilo, da državi obe izpolnjujeta um, pogoje. Vse ostalo pa so politične debate nekaterih držav članic moramo jim pomagati, da bolje zaščitijo zonanje meje, moramo jih podpreti tem, da bojo podpisali tudi um, sporozum o sodelovanju z južnimi in vzhodnimi sosedi. In, in moramo tudi pomagati pri obvladovanju migracijskih tokov. In to je še posebej pomembno sedaj, ko se države članice bojijo, da bo nelegalno priseljevanje vplivalo na gospodarsko situacijo posod. In tu moramo ravnati enako kot recimo v Malti ali na Gibraltarju. In če imamo neka pravila, morajo veljati za vse, ne smemo imeti dvojnih standardov. Kolegi, Bolgarija in Romunija sta upravila svoj del nalog in prav zdaj si prizadevata, da se borita proti organiziranem kriminalu in uh, ravno zdaj bi bilo dobro, bi bil pomerjen, če bi bila meja na, v sredozemlju in v sredozemskem morju tako dobro zaščitena kot meji v Bolgariji in Romuniji. Kolegi, ki so bili tam, vem, vedo, o čem govorijo in zato mora svet sprejeti odločitev, da bosta Bolgarija in Romunija vključeni v Schengen že septembra letos. Podprimo eh, poročilo gospoda Kojelja in pošljimo jasno sporočilo svetu da če si želimo, da bodo naši državljani bolj varni, da bodo meje bolj varni, morate biti Bolgarija in Romunija že letos tukaj v Schengenu. Sedaj pa gospa Binova. Pekne, kolegine, kolegovia, komisar... Hvala lepa, dragi kolegi, dragi komisionar. Prosto gibanje je ena od glavnih svoboščin, ki jih imajo državljani Evropske unije. In v imenu moje skupine, v imenu skupine socialistov in demokratov, bi rada podprla pristop Romunije in Bolgarije v šengensko območje. Mislim, da moramo pozdraviti to, kar je pozitivno. Vendar pa moramo izraziti tudi obžalovanje. Nekateri kolegi iz držav, ki imajo težave z korupcijo, so kritični do Romunije in Bolgarije. Vendar sta obe polnopravni članici Evropske unije in vse bi morali obravnavati enako. Torej, ko bomo jutri glasovali, bi bila hvaležna, če boste Romunijo in Bolgarijo obravnavali na isti način, kot obravnavate svojo državo. Gospod Ilčev. на тази сесия ние финализираме Hvala, gospod predsedujoči. Danes moramo zaključiti naso oceno pripravljenosti Romunije in Bolgarije, da se pridružita šengenskemu območju. Uspešni pa bomo zato, ker je poročilo gospoda Kojelja uspešno. Ocena parlamenta bo ustrezala oceni odbora Libe in državljani. Bolgur, Bolgarije in Romunije bodo slišali, da so njihove institucije opravile svojo delo in zato morajo pristopiti šengenskemu območju. A kljub tem napornim razpravam pa nismo dovolili, da bi se spremenjali kriteriji za šengen. Vlade obeh držav morata sedaj pojasniti, morata v bistvu odpraviti argumente tistih, ki so Eh, skeptični in ki so si tudi prizadevali, da bi čakali in zakaj so si premislili in kakšen je pravzaprav razlog za vse strahove in pomisleke. Upam, da bodo ministri za pravosodje in notranji ministri prav tako pošteni, kot smo bili tudi in iskreni, kot smo bili tudi mi med razpravo o tem poročilu. Hvala. Gospod Koval. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoči. Občutek imam, da v zadnjih razpravah tu v Evropskem parlamentu vedno pogosteje razmišljamo v kategorijah obrambe, bodi si zunanjih meja ali pa notranjih meja Evropske unije. In tu bi rad odločno povedal, da ni nobenih razlogov, vsebinskih razlogov, da bi kakorkoli še odlagali vstop Romunije in Bolgarije v šengensko območje. Mislim, da se moramo zoprstaviti kakršnim koli poskusom preprečevanja stikov med ljudmi, svobode eh, potovanja in ustvarjanja na ozemlju Evropske unije. In ta razprava, ki jo tu poslušamo danes, kaže, kako zelo eh, razdrta je Evropska unija danes. In tisti, ki izpostavljajo neke umetne argumente proti vstopu Bolgarije in Romunije v šengensko območje, bodo morali nositi odgovornost za rušenje tega političnega projekta Evropske unije. In uh, tej odgovornosti mislim, da ne bodo mogli niti, nikoli ujiti. Hvala. Gospod Baten, minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Šengensko območje razpada v ustanovnih članicah, Romunija in Bolgarija pa naj bi vstopila. 900 tisoč eh, ciganov je v Romuniji in Bolgariji, ki želijo Eh, potovati po Evropi, ko bomo vzpostavili šengensko območje, bodo številni nedvomno prišli v Združeno kraljestvo in izkoriščali naše eh, širokogrudne sisteme socialne pomoči in stanovanske pomoči. Eh, morda bi kak podjeten britanski državljan želel tudi pričakati Eh, te ljudi, ko bodo prišli na našo mejo in jim dati naslov morda naših ministrov in našega predsednika vlade, da se bodo potem verjetno tam naselili. Šele ko bodo svoje prikolice parkirali pred eh, njihovimi naslovi, bodo morda spremenili svoje mnenje glede koristnosti članstva v EU. Kolega Klajs. Voorzitter, ik vrees dat het Europees Parlement zich weer eens van zijn meest wereldvreemde kant. Spoštovani, Evropski parlament se tukaj ponovno kaže v svoji najmanj realistični luči, ko potrjuje vstop Bolgarije in Romunije v šengensko območje. Ugotavljam, da so nekatere države članice proti temu in prav imajo. Nedavno poročilo Europola o organiziranem kriminalu pravi, da organizirane kriminalne združbe iz Bolgarije, Turčije in območja Balkana nameravajo uporabiti ta novi prehod, ki ga bo omogočil vstop Bolgarije v šengensko območje in s tem tudi liberalizacija za vizume za Balkane. Poleg tega Se bo tudi nezakonito priseljevanje iz Turčije povečalo s tem, ko bosta Bolgarija in Romunija vstopili v šengensko območje? Torej, kakšno jamstvo nam za to daje Evropska komisija? Nobenega. Kateri ukrepi bodo sprejeti za to, da bomo preprečili, da bi se pojavilo še več težav z romskim prebivalstvom, ki so avtorji kriminala in težav? In seveda, kako bomo zagotovili, da bomo to razlikovali med, z, z drugimi državljani Bolgarije in Romunije, ki imajo povsem eh, dobre namene, ko se podajajo preko svojih meja. Tako da eh, predvsem, na kakšen način nameravate zagotoviti varovanje eh, evropskih meja pred kriminalom? Spoštovani. Vstop Bulgarije in Romunije v šengenski prostor je projekt, ki je zahteval ogromno napora od teh držav. Romunija je uložila več kot milijardo evrov v ta projekt in rezultati so pozitivni. Vsa evalvacijska poročila to kažejo. Vse pogoje šengenskega pravnega reda izpolnjujemo. Romunija ima eden eh, najdaljših delov zunanje meje Evropske unije in ima eh, najsodobnejši sistem za nadzor na to zunanjo me mejo v skladu s standardi šengenskega prostora. To so tudi pokazale eh, evalvacije. Eh, Romunija ravno tako sodeluje pri dejavnostih Frontexa v Grčiji in eh, je. Eh, pomembna partnerka pri zagotavljanju nadzora nad zunanjimi mejami, tako v sodelovanju z Nemčijo kot z nizozemsko eh, sodelujemo pri dejavnostih za zajezevanje nezakonitega priseljevanja, nezakonitega trgovanja, trgovine z ljudmi in tako naprej. In pri vsem tem uporabljamo najsodobnejše tehnike. V Evropi imamo eh, najsodobnejši sistem za obravnavo podatkov iz sistemov SIS-1 in SIS-2. Ravno tako pri nadzoru morskih meja je, so naše izkušnje primer dobre prakse. Poleg tega se zelo zauzemamo za boj proti korupciji in rezultati kažejo, da Romunija vendarle ima institucionalno moč, ki je potrebna in eh, tudi vse zmožnosti in hkrati izpolnjuje vse pogoje za to, da vstopi v šengenski prostor. Tako da ta vstop ne bo pomenila za Romunijo nekega posebnega darila, ampak bo samo priznanje za vse napore, ki jih je v to vložila in bo hkrati prispevala k eh, večji varnosti evropskih zunanjih meja. Zato najlepša hvala gospod Koeljo za ta dosje bolgarija in romunija sta izpolnili postavljene pogoje in v schengenski prostor vstopata na podlagi svojih zaslug. ne smemo dovoliti da bi politični argumenti širitev odložili. močno me skrbi populistična in skrajno desna nacionalistična retorika ki unijo zelo nevarno vodi v nestrpnost rasizem diskriminacijo in brezbrižno zapiranje vrat. z vsako schengensko širitvijo širimo prostor svobode pravice in varnosti in prepričana sem da bo čas tako kot v preteklosti pokazal možnosti gospodarskega in drugega razvoja. nedopustno je da danes nekatere članice uniji pozivajo k ponovni vzpostavitvi notranjih meja. mobilnost evropejk in evropejcev znotraj unije svoboda potovanja je ena od osrednjih evropskih svoboščin in vsakršno omejevanje bi ogrozilo eno najbolj otipljivih koristi ki jih imajo državljani od tesnejšega evropskega povezovanja širitvijo schengenskega prostora na bolgarijo in romunijo bomo dokazali da je ideja povezovanja še kako živa da gre evropa naprej in da imajo v njej jasno prihodnost tudi države ki trkajo na vrata med njimi zahodnega balkana svoj sedež tukaj, ampak nisem pa spremenil svojih pogledov, kar se tiče Evropske unije. Kar se tiče Schengena, je naše mnenje, mnenje EKR, da to seveda ni um, v redu, razen kar se tiče Švice, ki je tukaj vključena. Ampak kar se tiče danskih zahtev in francoskih zahtev, kaže, da je ves Schengen v krizi. Pragmatizem, ki ga potrebujemo za pristop. Uh, Bolgarije in pa Romunije, že presegata vse meje. To pomeni, da lahko kdorkoli preide iz eh, Bolgarije v Kale brez kakršnekoli ovire. Bolgarija pa ni izpolnila svojih zahtev, kar se tiče organiziranega kriminala. In mislim, da gremo tu korak predaleč. Hvala. Gospa Bicotto. L'Europa fa finta di niente. Medtem ko se Evropa dela, da ničesar ni, pa poročilo Europola o organiziranem kriminalu pravi, da bodo z vstopom Romunije in Bolgarije v šengensko območje eh, kriminalne združbe iz Bolgarije, Romunije, Turčije in tako naprej se lahko razširile po celotni Evropi. Eh, in dobesedno Piše v njem, da se bo delovanje kriminalnih združb iz Turčije razširilo še v Bolgarijo, da se bo tako razširilo prekupčevanje z drogami eh, in druga kriminalna dejanja. S tem bodo tudi uh, romske skupnosti in eh, drugi državljani teh držav dobili nove možnosti za nezakonito priseljevanje v Evropsko unijo. Ravno tako bo več možnosti za trgovanje z drogami, za trgovanje z ljudmi in s tem bo v Evropi manj varnosti. Organiziran kriminal se bo razširil. In Tudi tokrat je ta izbira gotovo preuranjena. Kdor bo jutri glasoval za to poročilo, bo dal e, možnosti za odprtje avtoceste za organiziran kriminal, ki bo tako lah, se lahko pripeljal neposredno v srče Evrope. Gospa Gali, izvolite. Hvala lepa, spoštovani kolegi, spoštovan predsedujoči. Veseli me, da bomo lahko z potrdilom tega poročila dali jasen signal, da smo pripravljeni sprejeti obe državi v eno najpomembnejših dosežkov Evropske unije, to je šengensko območje. To je zelo pomembno že iz zgodovinskih razlogov. Pomembno je za vzhodne in osrednje um, evropske države, namreč možnost, da se prosto gibljajo ena najbolj pomembnih sporočil pa bi morala biti, da morata Romunija in Bolgarija izpolnjevati iste pogoje za pristop, kot je bilo pričakovano od drugih držav članic že prej. Torej ne moremo zahtevati od Romunije in Bolgarije več pogojev, kot smo jih zahtevali v prejšnjem krogu. Države članice ne smejo tukaj uporabljati dvojnih standardov, kajti s tem bi spodkopali osnovo dosežka šengenskega sporazuma, to je namreč medsebojno zaupanje. Dogodki preteklih mesecev kažejo na to, da moramo braniti dosežke skupnosti in da ne smemo povezovati pristopa teh dveh držav s pregledom mehanizma ocenjevanja Schengena. Še In to ne smemo povezovati torej, z pristopom teh dveh držav članic. Čestitele bi tudi obema oziroma poročevalcu, katerega konstruktivno delo je bilo zelo pomembno. Zahvalila bi se tudi mačarskemu predsedstvu za vso svojo zauzetost in za opravljeno delo. Hvala. Ja, Gospa Het, minuta. I morgon så kommer vi att rösta om Bulgarien och Rumänien ska få ansluta sig till Schengensamarbetet. Torej, jutri bomo glasovali o pristopu Bolgarije in Romunije k šengenskemu prostoru. Za me kot socialno demokratko je samo po sebi umevno, da vsi, ki izpolnijo te kriterije, da tukaj tudi sodelujejo. Seveda pa moramo postaviti zahteve, preden lahko nekdo pristopi šengenskemu prostoru, ampak vsi kriteriji morajo biti za vse enake. Strokovnjaki so mnenja, da so pogoji izpolnjeni, torej je jasno, da lahko ti dve državi pristopita. Slišali smo protiargumente zaradi korupcije in drugih razlogov, proti temu se lahko borimo tudi v okviru šengenskega prostora. Tudi komisarka Malmstromova je predstavila sveže za boj proti kriminalu in na tem lahko delamo. Seveda je to vprašanje, ki se tiče cele Evropske unije, ne samo Romunije in Bolgarije. Hkrati pa je treba boj proti kriminalu začeti z skupnimi napori, ne pa z zapiranjem vrat. Gospod Jakolino. Signora Commissione. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospa predstavnica predsedstva, Schengen je gotovo pomembna dediščina in e, ima veliko vrednost in danes moramo e, ceniti ta pomemben rezultat za državljane držav, ki um, imajo že koristi od tega pomembnega inštrumenta, pa tudi za Bulgare in Romune, ki jih bodo imeli. Šengensko moče je treba razširiti in okrepiti. In uh, to je gotovo pomembno pričevanje evropskih državljanov o pomenu naše skupnosti. To je ravno šegensko območje, ki je zelo pomembno območje tudi za zakonito gospodarstvo in trgovanje. In pripričan sem, da bo 22. junija svet povzel pomembna izhodišča za razmišljanje na podlagi medsebojnega zaupanja med državami članicami o tem vprašanju. Seveda morajo to vrstni mehanizmi biti sprijeti na medvladni ravni in ravni skupnosti, tako kot je to povedala že gospa Malmstrom v preteklih dneh. Poleg tega pa tudi upravljanje šengenskega območja določa večjo sodelovanje, dinamično um, okrepitev, preglednost, dialog in tako naprej. Vse te pogoje Bolgarija in Romunija izpolnjujeta in čestitam poročevalcu Koelju, ki je Eh, vsa ta vprašanja v zvezi z varnostjo naših državljanov združil v tako uravnoteženem besedilu, kakršnega imamo pred seboj. Hvala. Nekto. Gospa Jotova. Opredeli 1300 km bolgarska. Skupina Ševal je opredelila mejo Bolgarije kot varno zunanjo mejo Evropske unije. Kar nekaj vlad je prizadevalo za to odbor Libe, pri poroča svetu naj odobri pristop obeh držav šengenskemu območju in zahvalila bi se kolegom za njihovo delo. Nekatere države članice pa zahtevajo nove kriterije, ki bi z, razpotegnili ta proces. In tu omenjajo tudi kriminal in pa korupcijo. Očitno rezultati niso prepričljivi, ampak imamo tudi notranjo politiko in zato je bil tudi notranji minister v Bolgariji pozvan naj odstopi. Čestitala bi tudi komisarki Malmspomovi za svežen za boj proti korupciji, ki ga je včeraj predstavila. In Rom, Bolgarija in Romunija ne morata biti. Eh, grešna kozla. Populizem. Potem. Um, pesimizem zaradi nestabilne situacije trenutno. Nihče ni tukaj zadovoljen s tem, ampak to nista kriva Bolgarija in Romunija. Zato podprimo poročilo gospoda Koelja. Gospod Metjo. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi, najprej bi želela čestitati kolegi Koelju, ki je tukaj opravil zelo pomembno draguljarsko delo. Romunija in Bolgarija sta vložili izredne napore v to, da sta okrepili nadzor na svojih zunanjih mejah in to ima je uspelo, tako kar zadeva policijsko in eh, pravosodno sodelovanje, kar zadeva nadzor nad vizumi, nad eh, kopenskimi in morskimi in drugimi mejanmi. Vsi kriteriji eh, so izpolnjeni. Bolgarija in Romunija sedaj lahko začnete izvajati šengenski pravni red, v tehničnem smislu pa tudi, kar zadeva osebje. Poleg tega pa danes ni več ovir za to, da se. Če danes ni več ovir za to, da se šengenski pravni red razširi na te dve državi, pa ima vendarle želimo podati še nekaj priporočil in sicer eh, pozorno spremljanje meje s. Eh, Eh, proti jugu, so Turčijo, obje državi se morate zavedevati, zavedati, da morata svoje obveznosti natančno spoštovati, ker če temu ne bo tako, potem eh, bo sistem takoj eh, imel določene pomanjkljivosti. Tako da eh, so vse odločitve, ki to zadevajo, zelo pomembne za vse naše državljane. Vsi v, tem, v tej pokrožni dvorani se tega zavedamo in zato še enkrat čestitke poročevalcu in eh, objema državama. Hvala lepa. Dinda. Gospodin Sila. Eh, Spoštovanje. Eh, slišali smo kar nekaj pridržkov glede vstopa Bolgarije in Romunije v šengenski prostor in tisti, ki to pravijo in povdarjajo, ne smejo pozabiti, da je vstop teh dveh držav del dogovora za, eh, z Evropsko unijo in vse države članice so ta dogovor podprle. Države članice se morajo tega zavedati. To je tudi v njihovem interesu, da se Bolgarija in Romunija vključita v šengenski prostor, saj lahko prispevata k varnosti celotne Evropske unije. Širitev šengenskega območja bo prispevala k okrepitvi prostora varnosti in pravice. Evropska komisija je potrdila dobro delovanje šengenskega informacijskega sistema v Bolgariji in Romuniji, s čimer zagotavljamo najvišjo raven varnosti in to je dovolj močan argument. Poleg tega pa bodo vse države članice imele dostop do računalniških podatkov tudi o nezakonitih prehodih meje. In vse to bo gotovo pozitivno vplivalo na nadzor evropskih meja. Gospod Pirker, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospa. Predsedujoča. Vemo, da sta obe državi veliko vložili v varovanje novih zonanih meja Evropske unije. Izpolnjujejo šengenske standarde. Objektivna preverjanja so vodila do istih rezultatov. Predpogoji za pristop šengen, v šengenski prostor so izpolnjeni. Naš poročevalec je sam na kraju samem opravil oceno ocenil je zelo objektivno in prišel do istega sklepa. Zato se bomo strinjali ne le z poročilom, ampak tudi s tem, da ti dve državi pristopita v šengenski prostor. Šengenski prostor je tudi prostor zaupanja. To pomeni, da ne bomo tu zaključili z enkratnim dejanjem. Ne. Zaupanje moramo ohraniti trajno. Naložbo v varnost moramo zagotoviti trajno. In to velja za vse države, ne samo za ti dve državi. Upam, da bomo to zaupanje trajno lahko zagotovili, zato da bomo prosto gibanje po Evropski uniji, ki je odlična in velika svoboščina Evropske unije, da bomo to lahko trajnostno tudi ohranili. Skrbi pa me ena informacija, ki je pa ne morem potrditi, ki sem jo prejel danes. Namreč v Romuniji naj bi prihodki policiji se znižali za eno tretjino. In vemo, da je predpogoj za to, da ne pride do korupcije, za to, da delo lahko policija opravlja dobro, je dobro plačilo. In zato upam, da ta podatek ni pravi in da bodo policisti, ki bojo opravljali svoje delo v interesu svoje države in v interesu varnosti cele Evropske unije, tudi v prihodnosti dobro plačani zato da ne bodo izpostavljeni oziroma ne bodo sploh v skušnjavi, da bi sprejemali korupcijo. Hvala. Hvala, gospod Papadopoulos. Gospa. Hvala lepa. Poročilo Koeljo pravi, da naj bi se da naj bi bili Bolgarija in Romunija zadostno pripravljeni, da uporabita šengenski pravni red. In to tako za kopenske, morske in zračne meje. Podpiramo pristop obeh držav in s tem kažemo našo solidarnost. Podpiramo pa tudi temeljno svoboščino prostega gibanja v Evropski uniji in s tem bomo ustvarili močnejšo Evropo. Kar pa se tiče težav, ki so bile izpostavljene, naprimer, da naj bi se izvajalo večji tok priseljevanja na ta področja, tudi na Grčijo in Bolgarijo. Seveda so to veliki izzivi za vse države in za celo Evropsko unijo in tu moramo najti evropske rešitve, zato da bomo zunanje meje lahko učinkovito zaščitili. Okrepiti moramo tudi Frontex in zagotoviti solidarnost. Tudi južnoevropske države moramo podpreti, ki so podvrženi velikim migracijskim tokovom in te izzive moramo sprejeti in jih obvladati. Hvala. Gospod Kalfin, minuta. Prezident, gospod komisar, učastje v šengensko prostorstvo označava pojemanje na odgovornost. Hvala. Vključitev v šengenski prostor pomeni prevzemanje odgovornosti. Uh, Bolgarija in Romunija se morata pridružiti, zato da boste lahko izpolnili svojo odgovornost skupaj z drugimi državami članicami za zaščito skupnih zunanih meja. Da, šengenska meja je zelo delikatna tema, veliko smo razpravljali o tem. In tudi pritok priseljencev iz Severne Afrike te razprave niso olajšali. Vendar pa te problemi ne bodo rešeni, če se Bolgarija in Romunija ne pridružita. Ravno nasprotno pravi pristop je, da okrepimo solidarnost na področju priseljenske politike. In tu moramo vključiti vse države članice. Ne le, da moramo Bolgarijo in Romunijo um, usposobiti, da lahko tukaj pristopite, ampak jim ravno obratno moramo jim dati to nalogo, da prevzameta varstvo na zonanjih mejah. Torej, vlade obeh držav morate imeti možnost da lahko dokažete, da lahko izpolnite vse te izzive. Hvala. Gospa Kalfin. Gospa Plamp. Hvala lepa. Rada bi povedala, da sem pred nedavnim prišla v Štrasburg z avtom. Na meji sem videla veliko tovornjakov. Mislim, da sem jih naštela čez 30. Prišli so iz razno raznih držav in naloženi so bili z blagom, na katerega so čakali ljudje. In tam so stali zaradi nekega postopka, ki ga sem ga ne uporabljal, kjer drugje v Evropi. In zato bi rada podarila pomen pristopa Romunije in Bolgarije temu prostoru. To je nujno za celo Evropo, kajti moramo spostaviti zaupanje državljanov v Evropsko unijo in v njene institucije. Komisarka, rekli ste, da je Schengen pomemben za vse državljane, ampak to je pomembno orodje za več Evrope, ne za manj Evrope. In zato verjamem, da bo jutri Evropski parlament sprejel to poročilo in da bo svet čim prej ustrezno ukrepal. Hvala lepa. Okay, dear colleagues, I have 16. Dragi kolegi, 16 prošen za besedo imam v postopku, imite pozornost predsednika. Izjemoma jih bom dovolil več, vendar pa bom ustrajal pri eni minuti, zato se opravičujem že vnaprej, po eni minuti vam bom izklopil mikrofon. In tako bomo lahko pravočasno zaključili s to razpravo. Prvi gospod Sogor. Koelo jelentés megállapítja, mind Románia, mind Bulgária. Hvala. Poročilo Koelo pravi, da sta Bulgária in Románia primerno pripravljeni za uredničevanje šengenskega pravnega reda. Vključitev teh dveh držav v šengensko območje še ni potrjena, saj datum še ni dokončno določen, saj nekatere države članice menijo, da Kljub vsemu bi pridružitev teh dveh držav lahko povzročila precej moten v šengenskem območju. Sedaj želel bi opozoriti kolege v svetu in kolego v parlamentu, da gre tukaj za odločitev, ki bo pomembno vplivala na življenje eh, evropskih državljanov. Eh, Nadzor na naših zunanjih mejah je dosedaj zgodba o uspehu in eh, tudi državljani Romunije in Bulgarije so državljani Evropske unije, ki bi morali uresničevati vse svoje pravice in če bi se ti dve državi lahko vključili še letos, bi bil to zelo močan signal. Ďakujem vám pekne. Ja tu dnes stojím preto, aby som jednoznačne podporila vstup Rumunska a Bulharska do šengenského priestoru. Uh, Želela bi podpreti vstop Romunije in Bolgarije v šengensko območje. Poročilo Koeljo pravi, da državi izpolnjujeta vse zahtevane pogoje. Bolgarija in Romunija sta že štiri leta članici Evropske unije in to pravim zato, da na to spomnim tiste kolege, ki tega še niso opazili. In rasistični argumenti, ki jih tukaj slišim. Um, so obžalovanja vredni, saj eh, gre tukaj za to, da omogočimo drugim državljanom Evropske unije, da bodo lahko nemoteno prehajali eh, meje med državami članicami. Ne gre za to, da bi tukaj odpirali vrata organiziranemu kriminalu. Tukaj gre za uresničevanje načela Evropske unije in zato tega ne bi smeli postavljati pod vprašaj. Vžemi gospodin predsedatelj, gospožo komisar, kolegi. Pre... Hvala lepa. po tem, ko je Bolgarija pristopila k Evropski uniji, je seveda naslednji korak pristop k šengenskem prostoru. Romunija in Bolgarija sta tudi se spopadli z tehničnimi zahtevami za pristop in ste jih tudi spolnili. Zato mora biti pogoji uh, isti za vse in morajo veljati na isti način za ti dve državi, tako kot za vse ostale. Vse drugo pa bi veljalo kot diskriminacija. Številne države članice imajo težave s korupcijo in vsi se moramo boriti proti njej. Štiri od petih evropejcev misli, da je korupcija problem v svoji državi. Imamo tudi težave s priseljevanjem, ampak moramo najti skupne rešitve, brez da pri tem odvračamo naše načela. Hvala. Panje prevodničanci. Gospod Kolarska, gospod e, predsedujoči v Evropski uniji je govoril o krizi. Ves čas smo govorili predvsem o gospodarski krizi, ampak to, kar se zdaj dogaja s Schengen, Schengenom, pa pomeni, da ljudje govorijo ne le o gospodarski krizi, ampak tudi o krizi temeljnih pravic za državljane. In zato po dogodkih v šengenskem območju v Italiji, Franciji, na Danskem, menim, da moramo dati od sebe zelo jasno sporočilo, da šengensko območje ni ogroženo, da ne, da ne želimo eh, tega, da bi se to območje kakorkoli zapiralo, temveč da želimo, da se to območje razširi. Treba pokazati, da je Evropska unija sposobna presegati in premagovati krize in eh, veseli me, da je komisarka tako hitro Eh, objavila tudi sporočilo o skupni politiki na tem področju, ko je prišlo do nekih signalov, da ne bi zapirali meje. Ne gre zgolj za vstop Bolgarije in Romunije v šengensko območje, gre za to, da se to stori čim prej. Hvala. Danes je dogovor o Schengenu pod močnim pritiskom. Po eni strani imamo velike tokove iz Severne Afrike, kjer Evropska unija spodbuje proces demokratizacije. Druge države pa so se odločile iz razlogov zagovarjanja svojih lastnih interesov, da bi morali Bolgarijo in Romunijo še vedno ohraniti izven šengenskega prostora. Očitno se pravila igre spreminjajo med igro samo in to v škodo teh dveh igralcev. In zato se zauzemam za podporo poročila, ne razumem pa političnih razlogov za to, da bi spremenili priporočila. Ne moremo spregledati, da novi pogoji, ki so bili predlagami, da bi lahko tukaj bili pravilno interpretirani. Upam, da se motim. Hvala. Po Kirjoš Bušoj je na lepto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 Dokumenti, evalvacijski dokumenti kažejo, da lahko v določenih vidikih ti dve državi celo predstavljata primer dobre prakse. Pripričan sem, da vstop Romunije in Bolgarije v šengensko območje ne bo škodil varnosti naših meja, ravno obratno. To bo povečalo varnost na teh mejah. Govorimo o zaupanju, ampak kako lahko govorimo o zaupanju med tem, ko nekatere države članice spreminjajo pravila igre in dodajajo neke, neka nova dodatna pravila za vstop v šengensko območje. Kriteriji, ki jih zahtevate od Romunije in Bolgarije, niso bili potrebni za nobeno drugo državo članico. Mi pa zahtevamo pravično in enako obravnavo teh dveh držav in upoštevanje istih kriterijev in v tem smislu morate podati jasno sporočilo. Hvala gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu poročevalcu za to izredno pomembno poročilo, ki ga je bilo hkrati zelo težko pripraviti, saj so mnenja o tej temi nasprotujoča. Dragi kolegi, želel bi se tudi zahvaliti vsem tistim, ki so razumeli, da se širitve v Evropski uniji eh, odločajo na podlagi zaupanja in spoštovanja kriterijev. Ti dve državi sta že leta 2004 prevzeli obveznosti in zavezo, da bosta eh, izpolnili vse obveznosti za vstop v šengensko območje. Danes sem razpravljal z kolegom iz ene od držav, ki ima mm, drugačno mnenje glede vstopa Bulgarije in Romunije v šengensko območje in vprašal sem ga zakaj. No, zdi, Zdi se namreč, da so vendarle pogoji izpolnjeni, vendar pa je na nacionalni ravni politika takšna, da tega ne dopušča in tega ne moremo tolerirati. E... Gospod Celavrakos, zdi se, da je verodostojnost Evropske unije odvisna od eh, enotnega izvajanja pravil. Vstop Bolgarije, Romunije v šengensko območje je torej nekaj, kar je potrebno sprejeti pod pogojem, da določbe in kriteriji, ki veljajo za druge države, veljajo tudi za te dve državi. Sam moram reči, da pozdravljam poročilo gospoda Kojelja in eh, moram tudi povedati, da menim, da bi bilo potrebno z Bolgarijo, Grčijo in eh, Turčijo pripraviti poseben načrt za soočanje se z povečanimi migracijskimi pritiski na njihovih mejah. To še enkrat ponavljam svoje stališče, predsednik, v uredbo Dublin 2 moramo ponovno eh, sprejeti in zagotoviti trajno delovanje Frontexove enote v Grčiji. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisarka, šengenski sistem, eh, kot vemo, naj bi pri, ni namenjen temu, da bi omogočil eh, množično vstopanje v sisteme socialne varnosti, prav tako eh, vstopanje Eh, kriminalnih družb. Zato mislim, da je pomembno, da eh, varovanje meja damo večji pomen. Če Italija s svojim sistemom varovanja meja zaostaja za standardi Schengena, potem se moramo bati, da bodo stanovi države kot Romunija in Bolgarija tudi eh, kmalo lahko popustili. Zato moramo predvsem zavrniti eh, njun pristop k Schengenu, zato da ne bi prihajalo do eh, vstopa organiziranih kriminalnih skupin iz vzhodne Evrope in eh, Kaukaza. Zato se je tudi komisija tako zelo močno odzvala na eh, najavljene ukrepe okrepljenega nadzora na mejah. Schengen zahteva torej odpravo notranjih meja, le če so zunanje meje resnično varne. Gospod Van de Kamp. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsak, ki je spremljal to tematiko, ve, da je pristop Romunije in Bolgarije k Schengenu izjemno občutljivo vprašanje za nizozemsko. Imamo pa seveda tudi določeno odgovornost, ki jo moramo sprejeti na evropski ravni. In zato vas sprašujem, gospa komisarka, kako lahko izvajamo šengenske kriterije, upoštevajoč tudi kriterije boja proti korupciji. Spomnim se, slik meje med Bolgarijo oziroma Romunijo in eh, Ukrajino. Na tej meji so spuščali v Evropsko unijo ljudi, ki ne bi smeli sploh vstopiti v Evropsko unijo. Drugo vprašanje, ki ga je zastavil tudi gospod Pirker, kaj vse to e, pomeni? Kaj pomeni zniževanje plač policistov v Bolgariji in Romuniji z vidika varnosti na šengenski meji? bolharska republika rumunsko zatrjujeta da bolgarija in romunija sta v zadnjih treh letih opravili vse kar je potrebno za to da bi vstopili v schengensko območje ukrepi namenjeni varovanju zunanjih meja evropske unije niso najbolj jasni ampak vendarle sta obe državi svojo nalogo izpolnili in zato sodita v schengensko območje kljub migracijskim pritiskom iz Afrike. Pomembno je, da je evaluacijski odbor obiskal Romunijo in Bolgarijo in ugotovil, da obe državi izpolnjuje ta šengenske zahteve. Zato se mi zdi, da bi morali poslanci Evropskem parlamentu glasovati za poročilo Koeljo in da bo ta ukrep potrdil tudi svet. Upam, da bodo romunski in bolgarski državljani lahko okusili srečo, ki sem jo okusila tudi sama, ko so mejo med Slovaško in preostalo Evropsko unijo 12. decembra 2007 odpravili. Hvala lepa, predsedujoči. Širitev šengenskega območja je po eni strani vprašanje izpolnjevanja standardov, po drugi pa je to tudi vprašanje zaupanja. Bulgarska in romunska prošnja za vstop v šengensko območje prihaja v zanimivem času, ko se znotraj Evropske unije zastavlja vprašanje o tem, ali je sploh pametno imeti tolikšno svobodo gibanja. V preteklosti so bile meje odprte. Pa vendar smo v preteklosti tudi uvajali začasno nadzor na mejah, naprimer zaradi velikih športnih dogodkov ali pomembnih političnih dogodkov. No, dan danes je tudi vse več policijskih preverjan na notranjih letih. Ampak kaj se zdaj dogaja? Dogaja se to, da prehajamo v razmere, ko se vedno bolj pojavljajo tudi zlorabe. Predsedujoči prekinja gospa Nedelčeva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 biti tisti, ki obveljajo. Pomembno je, da jutri podamo jasno sporočilo, najprej sporočilo svetu, da dostop do informacij, konstruktivni dialog in eh, upoštevanje mnenja Evropskega parlamenta so vse stvari, ki bodo pokazale, da je pomembno ne le to vrsto sodelovanja, vendar tudi, da damo jasno sporočilo Evropskim državam in njihovim državljanom, Eh, povedati moramo, da veljajo enaka pravila in enaka obravnava za enake dosežke. Pripričana sem, da bo svet storil enako. Hvala lepa, dame in gospodje. Najprej mi dovolite, da se zahvalim gospodu Koelju za to poglobljeno poročilo. Eh, prosila sem za besedo zato, ker je vse več eh, poskusov, da bi razmere v Bolgariji in Romuniji izkoristili za to, da se rešujejo eh, notranje politični problemi. Pristop Bolgarije in Romunije eh, se je pred desetimi leti soočal z enakimi pomisleki. Ampak eh, politični voditelji takrat niso bili kratkovidni, niso storili napake. Takrat članici Romunije in Bolgarija še nista bili. Še enkrat naj podarim, da morajo biti pravila enaka za vse. To je konec koncev nekaj, kar izhaja tudi iz ustanovne pogodbe. To je nekakr temeljino načelo solidarnosti. Da, Evropska unija ni enaka, kot je bila pred 20 leti, ampak če pride do krize v šekenskem območju, je to vprašanje neke druge razprave. Če pride do spremembe pogojev, pa morajo ti pogoji potem veljati za vse. Благодаря, господин председател. Господ Казак. Хвала лепа. Gospod predsedujoči, tudi jaz eh, čestitam gospodu Koelju za res uravnoteženo in objektivno pripravljeno poročilo. Gre za rezultat splošnega razmišljanja nas vseh, namreč da si Bolgarija in Romunija zaslužita članstvo v šengenskem območju. Seveda, ne smemo ti dve državi bremeniti eh, s problemi, ki obstajajo tudi drugod, korupcija je povsod in tudi drugi problemi eh, podobne vrste so povsod. Seveda pa vse to lahko rešujemo s skupnimi prizadevanji vseh 27 držav članic. Zato se mi zdi, da bi morali kriviti ne le nekatere evropske države tovrstnih pojavov, kajti Bolgarija in Romunija sta dokazali, da si znata prizadevati za eh, Evropo in da bosta tudi članici, ki sta vsekakor vredni članstva. Gospod Ungurejano, gospod predsedujoči, Bolgarija in Romunija sta dokazali, da lahko zagotavljata varnost na evropskih mejah in to je nekaj, kar je tudi v polni meri, ponavljam, v polni meri dokumentirano. Mimo grede, policisti, ki so bili prijeti v Romuniji in Bolgariji, prijeti zaradi korupcije, lahko kdo pove, da je morda nizozemski, korumpiran nizozemski eh, policist, eh, ne bi bil aretiran zaradi korupcije na nizozemskem. Mimo grede, Bolgarija in eh, Romunija eh, se niste borili za eh, neko lepotno eh, tekmovanje, nekem lepotnem tekmovanju za nagrado za transparentnost, temveč ste sprejeli pogodbo in eh, morate izpolniti pogoje. Eh, in če bo kdo spreminjal pravila sredi igre, je to seveda neskladno z obstoječimi pravili in tudi z zdravim razumom. Hvala lepa, besedo pa ima gospa komisarka Malmstrom. Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa tudi za to zelo koristno razpravo. Ja, dejansko obstaja velika potreba po tem, da okrepimo zaupanje, vero v Schengen. Mislim, s tem, da izboljšamo in okrepimo sistem vodenja in upravljanja, eh, sistem evalvacije, kot je komisija predlagala eh, bistveno pred eh, božičnimi prazniki, da se poveča število strokovnjakov in pa tudi transparentnost s tem, da se vključuje parlament v vse ukrepe in odločitve. Prav tako moramo postati mnogo boljši pri takošnji pomoči tistim državam, ki so v težavah iz takšnega ali drugačnega razloga. Prav tako moramo pojasniti, v kakšnih okoliščinah se smejo eh, ponovno uvesti ukrepi nadzora na mejah. Vse to je treba še storiti. Prav tako se moramo ob enem boriti proti korupciji in okrepiti ta boj. Da, obstaja korupcija v Bolgariji in Romuniji, ampak korupcija obstaja v vsaki državi članici. In zato komisija eh, podaja nov predlog, ki smo ga pripravili včeraj, Eh, namreč predlog o tem, kako bi okrepili boj proti korupciji, nekateri ste to tudi prijazno omenili. No, obenem pa se moramo zavedati tudi zelo velikih prizadevanj, ki sta jih Romunija in Bolgarija že uložili v to, da bi izpolnjevali tehnične zahteve šengenskega območja. Ta pravila so zelo jasna, zelo transparentna in zato moramo tema dvema državama dati jasno perspektivo, jasen okvir, eh, kar zadeva to, kar od njih pričakujemo, da bodo države članice pripravljene te dve državi tudi sprejeti v šengensko območje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospa Gjuri. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predsedujoči, gospa komisarka, spoštovane poslanke in poslanci, najprej mi dovolite, da izrazim zahvalo prav vsem za pozitivne besede in pozitivne misli. Hvala tistim, ki ste zadovoljni z delom in prezadevanjem mačarskega predsedstva. Za nas je bilo zelo pomembno, da občutimo to vašo podporo. Pomembno je bilo vedeti, da nam stojite ob strani. Vidimo, da je v Evropskem parlamentu velika večina, ki podpira vstop Romunije in Bolgarije v šengensko območje. Zakaj? Zato, ker sta ti dve državi opravili svojo nalogo. V preteklih petih mesecih in v prihodnih tednih je in bo še naprej mačarsko predsedstvo izvajalo napore v smer zaključ, zaključka tega procesa, da bomo lahko jasno tudi potrdili, da sta Romunija in Bolgarija pripravljeni vstopiti v šengensko območje in da izpolnjujete tudi zadnje tehnične kriterije. Obe državi sta opravili zelo pomembno tehnično delo, za kar si zaslužite vsekakor pohvale. No, tekom te razprave sem slišala več argumentov, tako za kot eh, tudi proti pristopu teh dveh držav k šengenskemu območju. Obe skupini govornikov sta kot ključno besedo omenjali medsebojno zaupanje in s tem se lahko samo strinjam. Mačarsko predsedstvo dela ravno na tem, torej na izgradnji tega zaupanja. Kako? Najprej smo začeli kontinuiran dialog z obima državama. Spremljali smo njuno delo, skušali smo jima pomagati pri tem, da bodo ta prizadevanja tudi najbolj cenjena in tudi ustrezno ocenjena. Prav tako smo bili več čas v stiku s tistimi državami, ki so imele dvome glede pristopa tih dveh držav k šengenskemu območju. Prav tako smo skušali omenjene države prepričati v to, da stopijo v neposredni stik z Romunijo in Bolgarijo in da začnejo dialog s tema državama. Torej, za kulisami je vse čas potekal dialog med uh, temi partnerji in delili smo predvsem na tem, da bi dosegli medsebojno zaupanje in razumevanje. In to medsebojno zaupanje je temelj vseh evropskih politik, ki jih eh, tudi izvajamo in brez tega ne bomo mogli zagotoviti soglasne odločitve držav članic v svetu. Sveda je izgradnja zaupanja nekaj, kar zahteva svoj čas. Mi smo imeli na voljo šest mesecev in upam, da nam bo v naslednjih dveh dneh uspelo zaključiti ta proces in upam, da se bodo države članice strinjale, da sta ti dve državi opravili svojo nalogo. No, kaj pa nam lahko pomaga pri izgradnji tovrstnega medsebojnega zaupanja? Najprej omenjeni dialog, omenjeno posvetovanja, potem še nadaljna prizadevanja na strani omenjenih dveh držav, da boste ti dve državi izkazali svojo zavezanost zaščiti zunanjih meja Evropske unije. Priča smo bili bistvenemu izboljšanju razmer, prav tako smo bili priča velikim prizadevanjem teh dveh držav in upam, da boste s temi prizadevanji nadaljevali tudi v prihodnje. Prepričana sem, da lahko pomagajo tudi druge stvari, čeprav to uradno ni kriterij za pristop k Schengenu. In sicer gre za sistem sodelovanja in eh, medsebojnega ocenovanja. Ta famozni sistem je omenilo kar nekaj govornikov. Komisija bo svoje poročilo objavilo junija in to poročilo bo obravnavalo tudi organiziran kriminal, boj proti korupciji in vsa ostala vprašanja, ki so bila omenjena v tej razpravi. Tako da komisija bo Eh, izpostavila ta vprašanja, čeprav to formalno ni sestavni del pogojev za vstop k šengenskemu območju. Vendar lepa je to nekaj, kar tudi pripomore k izgradnji in oblikovanju medsebojnega zaupanja. Torej pozitivno poročilo sem prepričana, da bo privedlo tudi do pozitivne politične odločitve oziroma bo pripomoglo k sprejetju pozitivne politične odločitve na koncu. Če me zdaj povprašate o ozračju, ki vlada v Evropski uniji, pa moram reči, da Vsi vemo, da je, bi bilo zelo težko reči, da je v tem trenutku Evropska unija eh, zelo odprta in širokogrudna do tujcev. To konec koncev vidimo tudi iz nekaterih eh, govorov, ki smo jih danes slišali. Nekateri so dejali, da bodo Romi zapustili Romunijo in Bolgarijo, ko bodo ti dve državi vstopili v šengensko območje. Naj vam jasno povem, pravica do svobode gibanja je temeljna pravica Evropske unije in naše politike temeljijo na tej temeljni svobodi. Romunski in bolgarski državljani to svobodo že e, uživajo in to vključuje tudi Rome in to zadeva in vključuje tudi vsakega državljana kjerkoli v Evropski uniji. Lahko se priselijo kamorkoli v Evropsko unijo brez potrebe po vizumu. Na eno stvar pa sem zelo ponosna. Tekom mađarskega predsedstva, eh, oziroma predsedovanja, oprostite, smo sprejeli tudi strategijo za Rome, ki jasno določa odgovornosti vseh držav članic. S tem problemom se moramo soočati eh, v samem temelju. Če bomo zagotovili boljše možnosti za zaposlovanje, za izobraževanje za Rome, potem se bodo tudi ti vzorci eh, notranje migracije obrnili. Še nekaj naj povem. Če kdorkoli izpodbija te temeljne pravice, če želite zavrniti to temeljno pravico tistim najbolj ogroženim državljanom, se mi to zdi res eh, napačno in to je nekaj, kar ogroža našo unijo. Omenili ste tudi eh, pregled oziroma spremembo tega sistema. Mađarsko predsedstvo je že na samem začetku dejalo, da se je potrebno s tema dvema vprašanjama ukvarjati ločeno. Eno je revizija sistema, drugo pa je pristop teh dveh držav k sistemu. To sta zadeve, ki jih ne gre mešati. Temeljno pravico do svobode gibanja moramo ohraniti in orodje, ki jih imamo na voljo, moramo izkoriščati na kar se da dober način in izboljšati moramo tudi zaščito in nadzor na naših zunanjih mejah. Zato tudi delamo zdaj na novi uredbi za agencijo Frontex, zato skušamo zmanjšati migracijske pritiske iz Severne Afrike, zato imamo novo sosedsko politiko in zato tudi s pomočjo Evropske investicijske banke delamo na tem, da bi izboljšali pogoje v naši soseščini. Na ta način mislim, da bomo lahko prišli do pogovora. Mimo grede gre tukaj tudi za naš običajen problem delegiranih aktov. No, potem pa bomo lahko spremenili tudi šengenski sistem, sistem, ga revidirali, ugotovili, kega je potrebno še izpiliti, kaj je treba spremeniti, ampak postopajmo korakoma in sprejemajmo te ukrepe enega za drugim po vrstnem redu. Tam je gospodje, prepričana sem, da bo sprememba oziroma dopolnitev šengenskega sistema in eh, širitev tega sistema. Vprašanje, ki bo rešeno v naslednjih dveh dneh, pripričan sem, da bo svet sprejel pomembno odločitev, ki bo zagotovila svobodno gibanje vseh naših eh, državljanov. Hvala lepa, kot poročevalec ima besedo gospod eh, Koeljo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Med razpravo je eden izmed kolegov rekel, da bi bilo otročje dopustiti, da Bolgarija in Romunija vstopita v šengenski prostor. S tem se nikakor ne strinjam. Tukaj moramo obravnavati racionalne argumente in sicer take racionalne argumente, ki so tudi pravični. In ko govorimo o pravičnosti, ne moremo govoriti o dvojnih standardih. Vprašati se moramo samo to, ali Bolgarija in Romunija izpolnjujeta pogoje za vstop v šengenski prostor in če jih izpolnjujeta, morata vanju stopiti. Le na tak način bodo njuni državljani lahko polnopravni državljani Evropske unije in Bulgarija in Romunija ne smeta biti žrtvi populističnih govorov. Zato tu zagovarjamo nov sistem za evalvacijo Schengna, s katerim bomo lahko prepoznali probleme in na tej podlagi sprejeli odločitve, ki bodo potrebne, če se bodo ti problemi še naprej pojavljali. Vendar pa tudi zaradi težav, ki se pri tem pojavljajo, ne moremo iz Bolgarov in Romunov narediti žrtve tega postopka. E, zato, gospa ministrica Gjori, se vam zahvaljujem za to simpatično omembo portugalske in eh, pri tem bom izkoristil priložnost, da tudi čestitam vaši državi in ostalim državam, ki so se nakladno pridružili šengenskemu prostoru. Tako da še enkrat hvala za to simpatično omembo naše države. In jutri pri glasovanju upam, da bo svet razumel, da kadar govorimo o evropskih državljanih in če jih tako zelo velika večina reče da vstopu v Bulgarije in Romunije, upam, da bo to dovolj močan signal, da se bo tudi svet odločil na isti način. Hvala. Uh, Hvala lepa poročevalcu Koeljo, spoštovani kolegi, glede na veliko večino pozitivnih komentarjev danes tu v tem visokem zboru, tudi glede na oceni sveta in komisije, lahko samo toplo čestitamo Bolgariji in Romuniji. S tem je razprava zaključena, glasovanje pa bo potekalo jutri opoldne. Tako, spoštovane kolegice in kolegi, minuta odmora, potem pa nadaljujemo s časom za vprašanje komisiji.